Vesel sem, da je z nami visoka predstavnica Unije za zonanje zadeve in varnostno politiko ter podpredsednica komisije. Je tudi predsedujoča sveta za zunanje zadeve. Eh, Catherine Ashton bo poročala o svetu iz tega tedna. Gospa Catherine Ashton, veseli nas, da ste z nami. Že sedmič ste nas obiskali v odboru za zunanje zadeve. Vemo, da imate veliko dela in da je včasih težko najti termin, ampak sedaj smo napisali svoje poročilo, pregled službe za zonanje zadeve in zato bi bilo dobro, da bi razpravljali. Eh, kajti radi bi vas razbremenili pri vašem delu. Pred nami so težke razprave, naprimer o Siriji, to je visoko na dnevnem redu. To je povezano tudi s konfliktom na Bližnjem vzhodu. Potem je tukaj eh, konec zaves v Afganistanu, potem je tukaj še južno sosedstvo, vzhodno sosedstvo in zahodni Balkan. Vse to nas eh, zanima. Zanimalo bi nas, kakšen je najnovejši razvoj na Kosovu in pa v Siriji. Zahvalil bi se vam za to, da ste odločilno eh, prispevali k napredku v razpravah, eh, v pogovorjih z Sirijo in pa s Kosovom. Mislim, da so bile sprejete pravilne odločitve. Eh, pozdravljam tudi odločitev, da se bodo nadaljevale pogajanja s Turčijo in mislim, da ste tukaj vi odločilno prispevali k temu. Seveda nas zanima tudi razvoj v Turčiji. Tukaj gre za odprtje poglavja eh, in to je odvisno od sveta. seveda nas zanima uh, vaše zadnje potovanje v Egipt. Čeprav ta hip eh, nismo želeli eh, dati podarka na poročila računskega sodišča, enkrat drugič bomo razpravljali o tem. Ampak mislim, da moramo razpravljati o vprašanju, na kakšen način bi, na kakšen način delajo nevladne organizacije v Egiptu. Z nami je tudi nekdani predsednik gospod eh, Pötering, ki je predsednik eh, ustanove eh, Adenauer. Torej, v Egiptu so uh, znani problemi. Torej, to eh, je vprašanje, ki zadeva eh, nas vse, ne samo imenjeno ustanovo. V soboto so v, Kajer, v, v Kajru lahko pričakujemo velike demonstracije, tako velike, kot jih do sedaj sploh še ni bilo. zbranih je bilo 12 milijonov podpisov proti predsedniku Musiju. In to so izredno visoke številke. Te številke so nesporno velikega pomena za eh, razvoj eh, odnosa s to državo in pa za eh, razvoj v regiji. Izvolite, beseda je vaša. Well, uh... Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, vem, da je bila tukaj pred mano Helga Schmidt, ki je spregovorila o situaciji v Iranu. Eh, še posebej po nepričakovani zmagi Hasana Rohanija. Sama bi rada um, prevzela razpravo tam, kjer jo je ona zaključila. Namreč to lahko prinese nek pozitiven moment v odnosih Irana z uh, Evropsko unijo in preostalim svetom. Uh, Uh, Helga je govorila o formatu EU3 plus 3 in inauguracija predsednika bo potekala 3. augusta. Mislim, da bi bilo dobro začeti uh, s tem, da vam podam zaključke sveta in da gremo skozi teme, ki smo jih obravnavali na tem sestanku. Potem pa sem seveda odprta tudi za vse komentarje in vprašanja, ki bi jih morda lahko imeli zame. me. Začela bom s Turčijo. Iz naših razprav na plenarnem zasedanju vem, kako zelo parlament skrbijo dogodki v Turčiji. Predvsem gre za nedavne dogodke, za način, kako je reagirala policija proti miroljubnim demonstrantom. E, mi smo zelo odločni glede tega, da je to treba preiskati in da je treba odgovorne e, tudi pozvati k odgovornosti. Mislim, da je eh, še nadaljna, eh, nadaljne sodelovanje s Turčijo najboljši način, eh, kako naprej. Spregovorila sem z Davidom Totlom, ki oziroma pogovarjala se bom z njim, ko se bom čez vikend srečala z njim na forumu o Aziji. Mislim, da bi morali nadaljevati z dialogom EU-Turčija da bi na ta način zagotovili, da se bodo slišali glasovi opozicije in civilne družbe. Moramo biti povezani z njimi. Zagotoviti moramo, da bodo naši odnosi s Turčijo, um, da se bodo razvijali na način, uh, kot mi menimo, da uh, bi lahko najbolje zagotovili to, da se vrednote spoštujejo, ko gre za vladavino prava, demokracijo, človekove pravice in tako naprej. In naša vključenost pri teh temah je zelo pomembna. Svet za splošne zadeve se je strinjal, da so odpre 22. poglavje. Imeli smo medvladno konferenco oziroma ta bo šele potekala po predstavitvi letnega poročila komisije letos jeseni mislim, da je bila ta rešitev dokaj razumna. Eh, ta odločitev eh, vzema na znanje trenutno situacijo, hkrati pa dopušča možnost za napredek. Eh, potem bomo imeli tudi vrh vzhodnega partnerstva v Vilni. Redno razpravljamo o naših odnosih z partnerji. Še posebej tokrat bomo razpravljali o tem. Eh, ministri se bodo sestali 22. julija um, in namen tega bo, da se pokaže uh, pomen, ki ga pripisujemo vključenosti in povezanosti uh, Evropske unije z našimi partnerji na vzhodu. Uh, zdaj že potekajo priprave na ta vrh. Želimo pa tudi spodbuditi nek občutek lastništva nad tem vrhom, torej da vsi delamo za uspeh tega vrha in da se bodo eh, tudi pričakovanja eh, glede tega, kaj se lahko doseže, eh, dobro opredelila. Potem se postavlja vprašanje, kaj bomo naredili po Vilni, da bi lahko imeli neko strateško razpravo in da bomo lahko ambiciozni glede agende po Vilni. imeli bomo zagon oziroma začetek eh, eh, pridružitvenega sporazuma z Moldavijo, eh, Gruzijo in Armenijo. Mislim, da je realistično pričakovati, da bomo do tega lahko prišli. Nikogar tukaj mi ni treba spominjati, da je Ukrajina še problematična in ima nekatera odprta vprašanja. Mislim, da se lahko deležimo vilne. Uh, če bo Ukrajina eh, sprejela tiste zahteve, ki smo jih dali že lansko leto. Ampak še vedno nas eh, skrbi neko selektivno pravosodje v Ukrajini. Moramo biti jasni glede eh, svojih pričakovanj, kar zadeva Ukrajino. S to razpravo bomo nadaljevali. Eh, nadaljevali pa bomo tudi z razpravo o Belorusiji in pa razpravo o povezanosti eh, s civilno družbo v Belorusiji eh, in to pred vrhom v Vilni. Nekaj časa smo si vzeli tudi za razpravo o podnebnih spremembah. Sama sem uh, vključila priložnost razprave uh, o tem na svet. Nekaj razprav smo imeli tudi o energiji. Uh, pa tudi druga razprava o podnebnih spremembah je potekala. Povabili smo komisarko Koni Hedegard, da je spregovorila o tej temi. Želimo zagotoviti, da se to vprašanje sproža vse čas v naših razpravah eh, s tretjimi državami, ne da to sprožajo samo delegacije in jaz sama, ampak vsi ministri in to je zelo pomembno, predvsem v odnosih z določenimi ključnimi partnerji, eh, ki eh, so tudi na vrhu eh, lestvice eh, izpustov oziroma emisij, to je Kitajska, ZDA in druge države. Mislim, da to mora biti vključeno v uh, razprave o zunani politiki. Imamo okrog 100 uh, zelo ranljivih držav, kar zadeva posledice podnebnih sprememb, ko gre za poplave, lakoto in tako naprej. Posledice um, podnebnih sprememb vplivajo na možnost držav, da poskrbijo za svoje državljane. Ogledali smo si tudi priprave na konferenco Združenih narodov, ki bo potekala v Parizu leta 2015. Strinjali smo se s komisarko, da nam bo tekom enega leta spet poročala o tem, kaj bi morali storiti. Tukaj je obstajalo soglasje vseh ministrov da dejansko moramo zagotoviti prisotnosti teme na naši agendi tudi v prihodne. Nekaj časa smo si vzeli tudi za mirovni proces na Bližnem vzhodu. Mm, k temu se bomo še vrnili julija, da bomo razmislili o tem, ali je prišlo do kakšnega napredka, e, napredka zaradi osebne vključenosti, e, ki e, jo vse čas kaže sekretar Kerry. Ves čas se zauzemamo za rešitev dveh držav in podpiramo prizadevanja, ki so v teku v tem trenutku. Sama sem na svetu rekla, da sem v stalnem stiku z EDA, predvsem z uh, ministrom Kerjem in njegovo ekipo in uh, njegova prizadevanja v celoti podpiramo. Če bi bil tukaj, bi on prvi eh, rekel, da je Evropska unija edinstveno prispevala k tem prizadevanjem, tako na politični kot na eh, gospodarski ravni. Kot kolegi vedo, sem bila v Jeruzalemu in Ramali prejšnji teden. Eh, srečala sem se s predsednikom Abbasom in z njegovo ekipo. In sestala sem se tudi s premijem Natanjahujem. Sama sem šla, sem šla tudi v Gazo že četrtič. Bil je svetovni dan beguncev eh, in zdelo se mi je pomembno, eh, da se spomnim na to, kako pomembna tema so begunci, ne samo glede Sirije, ampak povsod po svetu. In eh, zelo spodbudno je bilo videti prizadevanja, ki jih mi financiramo, ko gre za otroke v Gazi, ki se lahko udeležijo raznih tečajev, hodijo v šolo. Eh, ekonomsko in finančno jih podpiramo. Ampak k temu se bomo še vrnili julija, ko bo svet verjetno želel podati močno izjavo glede eh, eh, tega, kar upam, da bo dosegel minister Kerry. Generalnega sekretarja NATO, Rasmuse, nas smo povabili na kosilo. Srečala sem se tudi z Eh, zunanimi ministri in ministri za obrambo. Imela sem številna večstranska, pa tudi dvostranska srečanja. Srečala sem se pa tudi z osebjem. In specifična tema, o kateri smo želeli razpravljati, je bila prihodnost Afganistana. Eh, generalni sekretar NATO nas je spomnil, kakšen napredek je bil tam dosežen, ne samo pri varnosti in infrastrukturi v številnih delih Afganistana, ampak tudi na drugih področjih. Eh, pozdravil je um, intenzivno sodelovanje med vsemi nami. Eh, prišlo je do prenosa uh, vodstva na uh, izvoljene v Afganistanu. Podal je tudi um, glavne elemente NATO-ve misije, ki bo potekala v petih uh, centrih za urjenje leta 2014. Povdaril je potrebo po jasnem okvirju, ki ga potrebuje NATO in vse države, ki so udeležene. Svet je jasno potrdil svojo dolgoročno zavezanost Afganistanu in pa krepitvi regionalnega sodelovanja. Sama sem svet spomnila na to, da sem obiskala v Srednjo Azijo eh, in z njimi razpravljala ne samo o odnosih EU centralna Azija, ampak tudi o našem pristopu do Afganistana in pa o varnostnem dialogu, ki smo ga začeli z Afganistanom. To je del eh, našega dela in prizadevanj, ki potekajo že dlje časa. Eh, tudi Andersa Pibalsa smo povabili, eh, kajti pomembno je, da na celovit način razmišljamo o prihodnosti Afganistana v moji vlogi uh, vodje sestanka ministrov za razvoj uh, sem čutila potrebo, da se razvije dolgoročna strategija vključenosti Evropske unije v Afganistanu po letu 2014. 2014 ni uh, uh, nek mejnik, neka. Uh, meja oziroma nek konec, ampak eh, se bo naše sodelovanje nadaljevalo tudi po tem datumu. Kot eh, vsi veste iz nedavnih dogodkov, je treba še veliko storiti, ne samo glede priprav na volitev, ampak tudi uh, mnogih drugih tem. Imeli smo tudi širšo razpravo o južnem sosedstvu, Imeli smo nek dokument eh, službe za zunanje delovanje, ki je predstavil določene ideje, kako bi lahko šli naprej. Eh, ni vas treba upominjati, kako veliki izziv je pred nami v tej regiji. Trdno verjamem, da moramo biti dolgoročno vključeni eh, na tem področju, ne samo mi v Evropski uniji, ampak še posebej mi. In to je bilo tudi poudarjeno v naših razpravah treba je zagotoviti tudi, da eh, eh, se napredek nadaljuje in eh, da pri tem sodelujemo. Treba je priznati tudi, da gre pri našem delu predvsem za podporo civilne družbe v številnih državah. Mi pomagamo zagotoviti, naprimer, da se ženske lahko glasijo, da se njihov glas sliši. Skušamo razvijati institucije civilne družbe v državah ki tega do zdaj niso imele, kjer zgodovinsko civilna družba ni bila močna. To so zelo radljive demokracije eh, in zagotoviti moramo, da bodo postale močnejše. Sirija je vedno v srcu naših razprav, kot je povedal tudi predsednik. Spet smo poudarili eh, prizadevanja eh, za to, da se uveljavi Ženeva 2, kot se imenuje a, ta naš dokument. Srečala sem se z gospodom Brahimjem v Egiptu. A, e, vsak dan a, e, si prizadevamo za to, da bi a, e, organizirali nek dogodek, ki bi vodil potem a, v a, tranzicijsko vlado in v prevzem. A, vseh pristojnosti. Poleg tega pa obstaja še humanitarna potreba. Bila sem tudi v Jordaniji in Libanonu, kjer sem obiskala določene begunce, predvsem v Libanonu. In tam obstaja ogromne potrebe po uh, podpori in to na kratki rok. Uh, kot podpredsednica komisije uh, sem se sestala uh, s številnimi ljudmi in uh, Dodatnih 400 milijonov naj bi zagotovili za humanitarne potrebe v Siriji. Posledice te grozne vojne bodo od nas uh, eh, zahtevali v prihodnosti, da razmislimo o tem, kako bomo pomagali uh, izgraditi ta narod, kajti Sirija bo potrebovala uh, ogromno podpore pri obnovi in podpori za vse prebivalce. Potem smo pregledali tudi napredek eh, dialoga med Beogradom in Prištino. Eh, želim eh, priznati delo obeh predsednikov vlad. Več kot 100 ur sem preživela z njima oziroma sta preživela ona dva v dialogu. Ogromno ljudi je sodelovalo, pet delovnih skupin smo imeli, ki so delovale usporedno in vsi smo si prizadevali za to, da bi ta dialog eh, eh, šel v smeri nepovratnosti, torej da se stvari dejansko začnejo izvajati. Blokadni več ljudi eh, lahko pridejo na carino brez vsakih težav. In minister za evropsko integracijo Kosova je obiskal Beograd eh, prejšnji teden in prvič je oseba z Kosova lahko eh, prosto obiskala Beograd, se prosto pogovarjala uh, z uh, pristojnimi v Beogradu. Imajo tudi urade v naših uh, prostorih in uh, obstajajo dnevni stiki uh, med ministri. Dvanajstkrat so se srečali z mano, so se pa srečali tudi v New Yorku, imeli skupne sestanke v Avstriji. Uh, in zato se tudi zahvaljujem avstrijski vladi. Mislim, eh, da eh, ta proces lahko teče naprej, moramo mu pa še naprej pomagati in ga podpirati. Evropski svet eh, jutri bo sprejel pomembno odločitev glede priporočil sveta za splošne zadeve. Hvaležna sem za podporo, ki jo prejemam glede tega predvsem pa želim povdariti, da gre tukaj za delo obeh strani, srpske in uh, kosovske strani in uh, zato sem resnično hvaležna vsem udeleženim. Veliko dela nas še čaka, 8. julija se bomo spet sestali, da bi nadaljevali z delom. Sama se ne bom ustavila, dokler ne bo vse zaključeno. Še veliko uh, več bo treba narediti za to, da bodo tudi ljudje na terenu to sprejeli. In vse, kar lahko naredi Evropski parlament, da to podpre, bo resnično toplo sprejeto na obeh stranih. Gre za pomembne dogodke, ne samo za obe strani, ampak za celotno regijo. Še naprej sem prosila uh, oba zunanja ministra, da nudita svojo podporo in pomoč še naprej. Vesela sem, da se to dogaja in upam, da bo Evropski svet jutri uh, sprejel jasno odločitev glede tega. Uh, Gospod predsednik, upam, da ste dobili neko celovito sliko eh, glede tega, kako bo tudi jutri potekal svet in kako je potekal svet zunanjih ministrov. Hvala. Hvala lepa za to poročilo. Imam veliko govornikov na eh, seznamu. Predlagam, da eh, dobite. Uh, najprej predstavnik obrežnih skupin minuto in pol, potem pa nadaljujemo. Visoka predstavnica bo. Eh, potem dobila priložnost za odgovore. Gospod eh, Salafranka, minuta in pol. Eh, hvala, gospod predsednik, hvala visoka predstavnica in podpredsednica komisije. Preden bi začel analizirati določene točke sveta za zunanje zadeve, bi rad izrazil skrb. Ta skrb zadeva številke, ki jih je včeraj predstavil komisar Levandovski o Eh, proračunu za leto 2014 za zunanjo politiko. Tukaj gre za občutno zmanjšanje vsot. Za, kar za 12,5 odstotkov se bodo sredstva zmanjšala. To bo prvo leto nove finančne perspektive in sam kot poročevalec tega odbora za eh, proračun za zunanje zadeve eh, Eh, lahko rečem, da smo imeli težave. Naše skrbi smo izrazili eh, predsedniku odbora za proračun. Upam, da bomo tekom eh, sveta in tekom konca tedna lahko rešili določene teme, ki še ostajajo odprte. Zdaj pa bi rad postavil še tri vprašanja. Rekli ste, da ste bili četrtič na Bližnem vzhodu. John Kerry bo šel na peti obisk, danes ga začenja. Eh, srečal se bo s premijejem v Jeruzalemu in potem v, na Zahodnem bregu. Eh, ni bilo nobenih eh, določenih zaključkov na svetu zunanih ministrov, zato vas konkretno sprašujem, kako vidite izvedljivost tega načrta, ki ga predlagajo ZDA in kako bi lahko Evropska unija podprla ta prizadevanja. Potem drugo vprašanje, Sirija. E, vsi vemo oziroma si želimo, da bi Ženeva 2 začela veljati čim prej. Vemo, da to ne bo možno e, pred septembrom. 100 tisoč e, mrtvih je že. Zanima me, koliko jih še bo do septembra, če bomo toliko časa čakali. E, imeli smo prej pogovor s Helgo Schmidt in govorili smo o Iranu v predsedniških volitvah. Eh, eh, zanima me, ali bi se Iranci morali vključiti v te pogovore in kaj v svetu pravijo o tem. Sam se ne želim izraziti eh, bolj določno. Gre za vključitev Hezbolaha oziroma Hezbolaha na črni seznam. Kakšni so tudi vaši vtisi z obiska? v Iranu, kako sodeluje eh, opozicija in kakšne vtise ste dobili z opazovalne misije Evropske unije. Hvala, gospa Gomeš. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, gospa Ashton, dobrodošli. Eh, strinjam se za vašimi skrbmi in pa pripombami v zvezi z eh, večletnim finančnim okvirom, eh, kar se tiče službe za zonanje delovanje Evropske unije. Moje prvo vprašanje se nanaša na Izrael. Eh, Svet za zonanje zadeve ni sprejel sklepa o mirovnem procesu na Bližnjem vzhodu. Glede na medije iz Izraela in Evropske unije ste bili proti podrobni referenciji oziroma kritičnemu stališču do izraelskih eh, naselbin in pa uničevanju eh, palestinskih naselbin eh, na Zahodnem bregu. Kajti izraelski ministerski predsednik Netanjahu je opravljal logistično delo, čeprav da, da to ni res. Če je to res, nam prosim razložite, ali je to res, ampak upam, da to ni res. Povejte nam tudi sledeče. Zakaj me učimo o a, mirovnem procesu? Kaj ti? Kerry je. Oziroma, dejali ste, da ne poznate predloga Kerija in da boste to komentirali potem, ko ga boste prejeli. Kaj pa naše stališče? Mi moramo naše stališče podarjati ne glede na to, ne glede na američane. Mislim, da bi bili lahko bolj učinkoviti. Sedaj pa o Siriji. Včeraj smo imeli seminar s številnimi uh, Sirici in to je uh, eh, proksi vojna. In uh, ena od zonanjih odeleženih strani je Iran. V razpravi sa gospod Šmit smo slišali tudi, da bo Iran vključen tudi um, v konferenco Ženeva 2, kajti uh, Eh, Iran je povezan tudi z Afganistanom, tudi v zvezi s tem smo zaskrbljeni. Eh, ključni del pa je seveda tudi Rusija, ki eh, nas pravzaprav spravlja pod velik pritisk. In na zadnje, prosim, da spregovorite še o Zahodni Sahari. Moja skupina je prejšnji vikend obiskala Zahodno Saharo. Raba Enlajun. Ta misija ne bi bila možna, če ne, se ne bi v Maroku dogajale demokratične reforme. In to zelo pozdravljamo. Toda a, objavili smo stališče. A, tam zahtevajo samo odločbo. Seveda pa je predsednik Butaflika v Alžiriji izginil tudi s tem je to povezano mislim, da se morate odeležiti eh, tudi pri tem postopku, zato da bi najdli mirno rešitev. Države eh, članice so tudi blokirale svet Združenih narodov, da bi eh, dobili mandat za človekove pravice in to je nespremljivo. Predsednik je gospod prekinil. Gospod Kacin. Hvala lepa, eh, gospod eh, predsednik, gospod Eščan. V imenu skupine Alde bi vas prosil, da zagotovite uravnotežen pristop do sirijskega vprašanja med državami članicami. Ne moramo eh, stati križem rok med tem, ko ljudje izgubljajo življenja. Celotna regija se potaplja v začarani krok konflikta in nasilja. Ne smemo dovoliti nove Bosne pred našimi očmi. Eh, prihaja do eh, hudih eh, nasilij in to se zlasti dogaja poleti. Kaj ti takrat menijo, da ne bo nikogar, ki bi bil tam in preprečil zlorabe človekovih pravic. Julija pred 18 leti se je zgodil genocid v Srebrenici. Imamo več kot milijon sirskih beguncev, otroci umirajo v kempih zaradi tega, ker nimajo dostopa do zdravstvene pomoči. Evropska unija mora podpreti modera, zmerne sile proti predsedniku. Kako boste ukrepali v zvezi z to nujno zadevo? Moje druge vprašanje pa se nanaša na Turčijo. Morali bi obsoditi te, um, odziv ministerskega predsednika Erdogana. Uh, Hkrati pa moramo še vedno eh, ohranjati pristopne pogovore za Turčijo, kajti to je v našem vitalnem interesu. Zagotoviti moramo, da turški državljani vedo, da se Evropska unija zauzema za odprto družbo in demokracijo, pa ne samo eh, načeloma, ampak tudi v realnosti, čeprav to ogroža naš eh, odnos s Turčijo. Kakšno je vaše stališče v Turčiji iz priča dogodkov? Sem poročevalec za Srbijo in v tej vlogi bi vam rad čestital za zelo a, težko posredovanje pri sporazumu med Beogradom in Prištino. Opravili ste odlično delo. Tudi to velja tudi za ministerska predsednika, ki ste pokazali politično vizijo. Upam, da boste še spremljeni a, to, to dogajanje in da boste začeli s pristopnimi eh, pogajanji za, sa, sa Srbijo ali ste dosegli kakšen napredek v zvezi z telekomunikacijo in energijo? Pozitivna sporočila v tem trenutku bi eh, olajšala odločitve danes popovdne in jutri. Hvala lepa, gospa Ashton. Yes, thank you, Mr. Chairman, and welcome, uh, Madam Ashton. Hvala lepa, lepo vas pozdravljam, gospa Ashton. Omenila bi Sirijo in Egipt. Najprej o Siriji dobro je, da imamo sedaj koncept. V zvezi s tem bi imela dve pripombi. Kaj lahko storimo, da bi se zgodila konferenca v Ženevi? Kako ne sodelujemo s Saudsko Arabijo, s Katarjem? E, imamo tudi novega vodjo v Katarju. Mislim, da bo to ključnega pomena. Oni bi morali biti uh, v našem tamru. Druga točka kaj bomo storili v Siriji na osvobojenih območjih, poleg humanitarne pomoči. Mislim, da je ključnega pomena, da več postorimo eh, na kurdskem področju in pa na severu, zato da bi podprli eh, normalno življenje, ki naj steče. Humanitarna pomoč ni dovolj. Mislim, da eh, do sedaj nismo dosegli dovolj. In mi imamo tam eno osebo, američani pa 50. Mislim, da ena oseba ni dovolj. Sedaj pa Egipt. Zelo sem zaskrbljena, kot je dejal tudi gospod Brok. Načrtujemo 30. juni že tedne in priprli so naprimer Ahmeda Maherja med drugim. Vi ste se takrat odzvali. Mislim, da smo sprožili veliko uh, frustracije oziroma da tam vlada velika frustracija in eh, ljudje uh, imajo občutek, da so nemočni in želijo si nove, nove revolucije. Bojim se, da bo prišlo do nasilja, kajti uh, protestniki se zahtevali nenasilne demonstracije. Toda bojijo se. Uh, Eh, nasilja, ne glede na to, kdo to financira. Mislim, da je treba pokrivati demonstracije, treba je zagotoviti, da ne bodo potem spet mladi odgovorni za nasilje, katerega sploh ne bodo sprožili oni. In prosim, da jasno poveste Musiju, da mora končati z pravosodjem, ki je samovoljno Mislim, da mu morate povedati, da se mora uh, začeti pogovarjati z opozicijo. Še vedno nimamo vlade nacionalne enotnosti. To pozivamo že zelo dolgo, ampak to res potrebujemo. Hvala. Gospod eh, predsednik, eh, gospa Ešton, najprej bi vam rad čestital za historični napredek, kar se tiče sporozuma Biograd-Priština. Če bi vam uspelo kaj podobnega eh, na bližnjem shodnem eh, eh, mirovnem procesu, bi bilo to odlično. Tukaj je še arabska mirovna inicijativa in mislim, da je ta edini dober projekt, ta hip. Kar se tiče Vilniusa, omenili ste Moldovijo, Azerbajdžan, Armenijo. Videti je, da je to že sprejet sporazum, ampak obstaja skrb, da Ukrajina ne bo dobila podpisa. Ampak tri države so to dobile, Ukrajina pa ne. Potem ste omenili ASEAN, v sem eh, pred, eh, predstavnik skupine prijateljstva s Tajvanom. Tajvan je sedaj uh, pod velikim uh, pritiskom zaradi spora med Kitajsko in Japonom v zvezi z otoki. In Številne države poskušajo za Tajvanom izpogajati dvostranske pogovore in dobro bi bilo, da bi imeli tudi sporazum za Tajvanom, zato da bi okrepili eh, neodvisnost in pa svobodno trgovino. Kajti ne bi se, sme, se smeli omiti samo na Kitajsko. Potem pa kar se tiče Egipta. Slišali smo veliko kritiko računskega sodišča v zvezi z financiranjem sa strani Evropske unije. Ali lahko to, prosim, komentirate, kajte to je kontroverzno financiranje? Potem pa Ženeva 2. Assad uh, zmaguje v tej državljanski vojni. Mislim, da moramo podpreti upornike. Poleg tega imam dvome v zvezi s tem, ali nam lahko eh, novi predsednik v Iranu kaj pomaga. In sedaj še eh, Hizbolah, kar se tiče seznama teroristov. Sedaj se zbira eh, denar za Hizbolah tudi v Nemčiji. Kaj menite o tem? Hvala lepa za vaša vprašanja. Poskušala bom odgovoriti na vsako od vaših vprašanj. Gospod Salafranka. Seveda eh, je sedaj prišlo do spremembe pri našem eh, pristopu do razvojne pomoči. Nekatere države so postale bogatejše in zato ne potrebujejo več razvojne pomoči, kakor so je bile deležne do sedaj, ampak odveste je to del širših razprav o virih. morali se bomo pogledati, kam to pelje, potem, ko bodo te pogovor, pogovori zaključeni. Že 13krat sem obiskala Bližnji vzhod in pa 4krat Gazo. Vprašali ste me, ali bo eh, načrt eh, uspešen. Ne vem. Poznamo elemente, s katerimi se moramo ukvarjati. Eh, vsi poznamo te elemente. Vprašanje je, kaj lahko američani storijo za to, da bi spodbudili obe strani, da boste začeli za pogajanje. Igramo zelo pomembno vlogo, tudi politično, kajti naše stališče je absolutno jasno. In gospodarsko, ker smo največja podpornica palestincev. In veliko bi lahko storili. Ni dovolj, da nadaljujemo s to pomočjo. Če se bo položaj izboljšal, pa mora biti ta pomoč bolj konkretna, bolj komercialna, tako da bomo podprli podjetja v Gazi in pa na Zahodnem bregu. Potem ste povprašali po Ženevi in če bi, bi morali biti vključeni tudi Iranci. Govorila sem za gospodom Džalilijem govorila sva tudi o Siriji. Sedaj vsi čakamo, kakšno vlado bo dobil Iran po inauguraciji. Nekateri menijo, da ne bi smel biti Iran vključen v razprave. Drugi pa menijo, da bo zelo pomembno, da eh, bo vključen tudi Iran. Kajti pomembno je, da bo del procesa. Dejstvo je, da moramo Abrahimija in pa Evropsko unijo pustiti, da ugotovita, bosta, kdo bo sogovornik in kdo je tukaj um, predstavnik za pogovore iz opozicije. In potem je treba storiti vse, kar je v naših močih, da. Se bo podprlo, eh, da se bo to podprlo. In to je težka naloga, ampak zelo pomembna. In tu boste slišali eh, številne skupine in pa številne države, ki bodo morale v nekem trenutku razumeti, da teče določen postopek in da gre ta v tej smeri, da bodo morali eh, priznati, da je to pomembno za prihodnost države. Potem Hizbolah še naprej razpravljamo o tem. O tem sem na svetu ministra za zunanje zadeve večkrat spregovorila, pa tudi v delovnih skupinah. Eh, odločitev se sprejema soglasno, ampak eh, države članice imajo v zvezi s tem različne poglede. To ne pomeni, da se ne strinjamo o poglavitnih skrbeh, ampak kar se tiče Libanona in pa vprašanja, do kakšne mere bo to dejavnik oziroma bolj negativni dejavnik eh, v širšem smislu v Libanonu. In v zvezi s tem razprave še potekajo. Eh, o tem bomo še naprej razpravljali v delovni skupini. In mimo grede, obiskala bom um, sile uh, na meji med Libanonom in Sirijo. To je tudi del mojega angažmaja v celotnem vprašanju. O tem bom še poročala in uh, dala bom tudi signal, da jih podpiramo. Vemo, da položaj ni enostaven. Potem pa, kar se tiče Egipta in demonstracij. Ko sem zapustila prejšnji teden Egipt, sem bila zaskrbljena. Srečala sem se z generalnim sekretarjem, srečala sem se tudi z vodi opozicije, srečala sem predsednika in njegovo ekipo. In srečanja so bila zelo, zelo dolga. Zaskrbljena sem na tem, kar bi se lahko zgodilo. um, prišlo je do poziva do, za uh, mirne demonstracije. Ampak to ni v interesu vseh. To pomeni, da bo zelo težko. To moramo resno spremljati, tako da ne bomo hkrati ogrozili lastnih ljudi. In ko se bližamo demonstracijam, bodo glasovi, ki pozivajo k mirnim demonstracijam, vedno močnejši. treba pa je iskati rešitev. Demokracija ni samo to, da ste izvoljeni, gre za to, kaj potem storite s tem. Tukaj gre za globoko demokracijo. Ampak marsikaj mora delovati eh, za to, da imajo ljudje občutek, da so sredi procesa, da stvari delujejo. Kajti demokracija pomeni, da se prisluhni ljudem. Zato je tako pomembno, da podpremo civilno družbo in pa pobude ki poskušajo zagotoviti, da bi se vključili ljudje po celotni državi. To, da ne bom vam skrivala, res sem zaskrbljena. Že smo začeli razmišljati, kaj bomo storili ne samo 30., ampak tudi po 30. Um, čez um, konec tedna se bom srečala s um, svetom za uh, sodelovanje v regiji, srečala se bom tudi z državami in še naprej bom sodelovala z uh, dialogom z vsemi v Egiptu. Gospa Gomez, ni, ni tako, da nismo sprejeli uh, sklepov. Ni mi pomembno, kaj pravijo izraelski mediji. Resnica je taka. In povedala bom to, kar sem povedala v svetu zelo pomembno je. da bi lahko doživeli napredek, ampak iti moramo še dlje. Tega nam ni treba ponavljati ob koncu sestanka prav na široko. Imamo svoje stališče pač in nisem niti za eh, milimeter spremenila svojega stališča o naseljbinah. To je nezakonito in to je treba ustaviti. Sedaj iščemo rešitev za trajen mir in zaskrbljena sem zaradi stvari, ki se dogajajo. In to sem tudi jasno povedala Izraelu, to sem tudi jasno povedala tistim, ki so pristojni ne samo v Jeruzalemu, ampak eh, na Zahodnem bregu. Res je pomembno, da sedaj dosežemo napredek. In eh, meni je posebno jasno, da se je gospod Kerry odločil, da bo temu vprašanju posvetil svojo energijo. Ima veliko izkušenj, ima, eh, veli, uživa veliko podporo in je zelo verodostojen. In mislim, da bi mu lahko v naslednjih tednih uspelo storiti oziroma predložiti nekaj, da bo ljudi pritegnil k pogajanjem in Evropska unija je bistvenega pomena pri tem procesu in mi bomo del tega procesa. Jasno sem mu povedala, da ga podpiram pred njegovih prizadevanjih in svet je tudi to povedal. Veliko smo razpravljali o tem, ali bi storili to ali ono, ampak ob koncu smo se odločili, da je verjetno najbolje to, da eh, storimo to, kar sem storila jaz, da podpremo njegova prizadevanja. In k temu se bomo vrnili julija. Ampak na svojem obisku sem tudi jasno povedala, da ostajamo pri vsem, kar smo storili in kar smo povedali. In to sem povedala ministrskemu predsedniku eh, Izraela, to sem povedala tudi ministrskemu predsedniku eh, Palestine in povedala sem to tudi predsedniku Abaso. Mediji pa lahko pišejo, kar lahko, to ni nič novega. Sedaj pa k Siriji. Poprašali ste me po vlogi Irana. Dobra je bila vaša pripomba v zvezi z eh, Afganistanom. Dobro je, da spregovorimo tudi o eh, Afganistanu, ko govorimo z Iranom. Eh, veliko vprašanje je, oziroma zelo pomembno je, da če sprožimo postopek, je pomembno, da ima ljudje občutek, da je to eh, proces, ki vodi k miru v državi in treba je ljudi zavezati k temu postopku in to je zelo pomembno. Potem pa Zahodna Sahara. Vem, da ste imeli zanimiv obisk. Vedno smo poskušali podpreti Združene narode. Čeprav gre tukaj za zelo pomembno kompromisno stališče iz razlogov, ki mi jih ni treba razlagati. Poskušali smo podpreti tudi eh, Ban Ki-moona, kolikor se je to le dalo. Zato, da bi dosegli razumno stališče. Poglavitni cilj je, da bi podprli to, kar delajo Združeni narodi. Včasih eh, smo v vodstvu, včasih smo ob strani in tokrat smo bili ob strani in smo pustili delovati Združene narode in eh, mislim, da bi morali s tem tudi nadaljevati. Hvala lepa, gospod Kacin, za vaše komentarje v zvezi s Srbijo. K temu se bom še vrnila. Kar se tiče Sirije, ja, potrebujemo urotežen pristop do Sirije. Uh, svet je 12 ur razpravljam o tem, kaj bi morali storiti, da bi dosegli ta um, uravnotežen pristop. Edini način, da rešimo zadevo, je, da najdemo politični proces, kajti ob koncu bomo potrebovali prav to. In čim hitreje moramo začeti s tem, kajti prej, ko bomo začeli s tem, prej se bodo boji končali. V zvezi z eh, dosego tega cilja pa obstajajo različna stališča. Nekateri menijo, da bi bilo bolje podpreti opozicijo na zelo viden način, čež da bi morali pošiljati orožje. Spet drugi pa menijo, da bo to samo eskaliralo nasilje, kajti kar se bo zgodilo, bo to, da bodo drugi podprli drugo stran. In zelo težko je vedeti, kaj storiti. Ampak nekaj vemo. Počasi bomo morali dobiti politični postopek in pa rešitev, ki bo prinesla trajni mir in ravno zato si sama prizadevam. Imeli smo dolgo razpravo in države članice so se potem odločile, da želijo omogočiti možnost, da bi eh, pošiljali orožje. To pa ni bil del razpravljan eh, ta teden. Ključnega pomena pa je, da smo vsi združeni pri tem, da moramo kar se da hitro zagotoviti politični proces. Strinjam se z vami, ni videti, da se bo to hitro zgodilo. To, da to moramo kar se da hitro zagotoviti in eh, bolj, ko bomo hiteli, bolje bo. Medtem imamo pa zagotavljamo 1,5 eh, eh, eh, milijona evrov humanitarne pomoči za strani Evropske unije. Ampak to je zelo, zelo težko vprašanje. Doseči moramo enotnost za to, da bomo poskušali zagotoviti politični proces. Turčija, vprašali ste me, kaj počnemo torej vključitev ali izolacija. To je sedaj dilema. Ampak mislim, da bi morali se vložiti za eh, vključitev, za angažma. Mislim, da bi morali še naprej imeti stike s Turčijo. Mislim, da moramo še naprej pošiljati močna sporočila. Še naprej moramo biti jasni glede našega stališča. Jasno pa je, da eh, si turški državljani želijo, da bi bila Evropska unija vključena. Želijo tudi Po mojem mnenju bi morala biti eh, Turčija eh, nekega dne v Evropski uniji. Vem, da se vsi ne strinjajo z menoj, ampak to je moje osebno stališče, kajti mislim, da je to dobro za nas in da je to izredno dobro tudi za njih. Potem pa energija in telekomunikacije v zvezi s Srbijo. 3.1.5 eh, je sedaj številka za Kosovo. 8. julija bo to spet tema razprav. Telekom je skoraj da zagotovljen. Zelo zapleteno je, če imate entiteto, ki ni priznana kot država in težko takšna enota dobi eh, telefonsko številko in tukaj gre za logistične težave. Dosegli pa smo tudi dobre napredke na področju energije. Če eh, delovne skupine eh, tega ne bodo dokončale, potem bomo mi to zaključili. To so težko vprašanja, ampak napredek je. Gospa Brantner. Sirija in pa pomen tega, da podpremo opozicijo. Tesno delamo na tem, imamo stalno skupino, stalno osebo, um, ki dela na tem, kmalo se bo pridružil še nekdo, na misli uh, je tudi eho. Potem ste omenili tudi Katar in pa spremembe. videli bomo, kaj se bo zgodilo. Ta hip še nimam analize o tem, kakšne spremembe bo zamenjava prinesla. Ampak eh, strinjam se z vami, eh, eh, moramo, biti, moramo se ukvarjati s tem. V soboto in nedeljo bo sestanek GSS-ja in to bo tudi tema. Sedaj pa Egipt. Imela sem dolg sestanek za predsednikom in eh, spregovorila sem o vsem tem, kar ste si želeli od mene. Eh, spoštovane človekovih pravic, civilna družba, pomembne so tudi povezave z opozicijo v, v interesu. Torej, eh, pomembno je, kaj je v interesu države in to, kar se bo dogajalo v naslednjih dneh, bo izredno pomembno. Omenila sem tudi uh, vse vse stvari, ki me skrbijo. Povedala sem, da volitve niso demokracija in da je to, da je nekdo izvoljen, samo začetek. Pogovor je bil zelo dober, bil je zelo eh, angažiran pri tem eh, dialogu. Ekipe iz vseh držav članic bodo tam eh, poskušali, bomo zagotoviti, da ne bodo v nevarnosti, ampak eh, podprli bomo civilno družbo in pozivali bomo k temu, da eh, se ljudem prisluhne na miren način, kajti to bo bistvenega pomena. In upam, da bo naslednjič, ko bomo govorili, to že zagotovljeno. Ampak vlada se mora odločiti, kaj, kako se bo odzvala na to, kar ljudje zahtevajo in pa na njihove nezadovoljstva. Gospod Tenok, omenili ste Ukrajino. Hvala lepa še enkrat za to, kar ste povedali v zvezi s Srbijo. mislim, da bi lahko storili še mnogo več. Um, storili smo, kar je bilo v naši moči v zvezi z Beogradom in Prištino. Delamo tudi na Somaliji, tudi to je dober primer. Mislim, da smo dosegli velike napredke tudi v celotni regiji. Ne samo to, kar sem storila jaz, ampak eh, to, eh, kar delamo skupaj. Ukrajina. Da, imate pravo. Kakšen signal, to, eh, poslal, kakšen signal bo to, če ne bodo dobili podpise? Eh, želimo jim povedati, da si tega želimo, ampak tudi oni morajo ukrepati na njihovi strani. Tukaj gre za sistem selektivnega pravosodja in pa tukaj gre za pravosodne reforme in tako naprej. In oni dobro vedo, kaj morajo storiti. Mislim, da smo imeli dobro srečanje z ministrskom predsednikom v ponedeljek zvečer ob koncu eh, sveta za zunanje zadeve. Na kratko sva se srečanja. In eh, bila sem zelo, zelo jasna. In v resnici upam, zelo upam, da mu bo to uspelo, kajti to je v njihovem interesu in dajala sem, da je to tudi v našem interesu. Ampak storiti bodo morali to, kar morajo. Razmislila bom eh, tudi o Tajvanu. Zelo me zanima širše vprašanje ASEANA in pa trgovine. Lahko bi na dolgo razpravljali tudi o, um, sodišču, o računskem eh, sodišču. Želim si, da bi oni lahko pisali pozitivna poročila. Za velikim delom poročila se, sri, se strinjam. Bila sem razočarana, da smo poslali zelo široke komentarje, ampak da niso upoštevali naših komentarjev. 14 od 15 um, eh, poglavij je bilo negativnih. Ko pa si berete poročilo, je zelo pozitivno. Med 2007 in 2012 so se dogajale stvari, s katerih se lahko veliko naučimo. In naloga sodišča je, da nam pove, kje bi lahko bi bili boljši. Ampak želela bi si drugačne predstavitve tega. Mediji so veliko narobe poročali. Govorijo o milijardi evrov, ki jih je zapravila Evropska komisija, ampak pravzaprav gre tukaj samo za 40 milijonov in denar, ki ga trošimo, ki ga namenjamo, je denar, ki ste ga vi, nameni, ki ste ga vi odobrili. Podpiramo ženske in civilno družbo. Delamo tudi na področju brezposobnosti mladih, delamo na usposabljanju. In vsi ti projekti so zelo pomembni, zato smo namenjali denar. In denar čaka na večletni finančni okvir. glavno sporočilo sodišču je, da je eh, prav, da še naprej upravljajo kritična poročila. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospod visoka predstavnica, tudi sama sem spraševala o poročilu računskega sodišča po, po Egiptu. O tem ste povedali nekaj besed. Nasplošno se strinjam z vami, da je to poročilo bilo negativno. Poročilo je govorilo o neučinkovitosti. Potem tam eh, je bilo omenjeno tudi pomankanje preglednosti, nespoštovanje človekovih pravic, nespoštovanje pravice žensk. Uh, ampak se nimame, če menite, da bi se takšni komentarji lahko nanašali tudi na druge države v regiji. Tudi to načelo več za več. To je glavno vodilo naših politik. Kako naj to načelo postane bolj učinkovito? In pa še nekaj. Omenili smo. Um, srečanje na vrhu, ki bo potekalo 30. junija z zalivskimi državami. Ali lahko poveste nekaj več o agendi in pa prednostnih temah na tej uh, konferenci? Hvala lepa. Želel bi omeniti neko prednostno vprašanje in sicer gre za proces demokratične tranzicije v Tuniziji. Uh, Kakor veste, je osnutek ustave pripravljen, sedaj je treba opraviti postopek um, povezan s civilno družbo, potem uh, treba organizirati tudi ustavno skupščino. Če bo Tunizija zaključila ta proces na pozitiven način, bo lahko zgled za celotno regijo. No, eh, osnutek ustave je sicer dobra izhodišna točka, ampak treba poskrbeti tudi za nekatere popravke, kajti osnutek ustave ni takšen, kot bi si želeli. Namreč omejuje svobodo medijev, ni načela sorazmernosti, predsedniški kandidat mora biti muslimanske vere, pravosodno poglavje je zmedeno in nedoločeno, ni jamčen za neodvisnost eh, Visokega sodniškega sveta in eh, predsednik in pa premije sta lahko med seboj v sporu, kar bi prav tako lahko imelo resne posledice. mislim, da bi morali pritisniti na Tunizijo, poskoriti za te spremembe, na ta način bi podpirali tudi civilno družbo in to je treba narediti sedaj, kajti če bomo čakali, bo prepozno. Dank, eh, Gospod Pötering, hvala lepa, visoka predstavnica, naš predsednik Elmar Brok je omenil očitke ustanove, ustanovi iz eh, Egipta tudi ustanovi Adenauer. To, kar se dogaja v Egiptu, je tako absurdno. Pravna država je tako odsotna, da si moramo te očitke podrobne pogledati. Sodstvo pravi, da je treba izdati mednarodne naloge za aretacije in to pomeni, da se teh 23 ljudi, ki bi bili obtoženi, sploh ne bi več mogli gibati po svetu. Uh, Tukaj ne gre samo za dva predstavnika fundacije Adenauer, ampak gre predvsem za državljane in državljanke ZDA. Medlin eh, Albright, nekdanja zunanja ministrica, predseduje tej fundaciji, ki so jo namenjeni vsi ti očitki. In uh, enako velja za sem za, za senatorja McCaina. Mislim, da pazite na to, če bo prišlo do tega mednarodnega naloga za aretacijo ali ne. To bi imelo hude posledice za vse te ljudi. In mislim, da moramo veliko pozornosti posvetiti tudi temu, kako se sklepa zakonodaja o nevladnih organizacijah. To ni problematično samo v Egiptu, ampak tudi v Ekvadorju se omejuje pravice nevladnih organizacij. Enako velja za Rusijo, ruske nevladne organizacije morajo biti označene za uh, tuje agente, če imajo stike z neruskimi uh, organizacijami eh, in eh, takšni postopki so seveda nespremljivi. Hvaležen bi vam bil, če bi posvetili nekaj pozornosti tudi temu vprašanju. Hvala lepa, visoka predstavnica. Sprašujem vas eh, za pojasnilo o tej eni milijardi, za katero je računsko sodišče ugotovilo, da ni, bilo, da ni bila učinkovito prijavljena, če so porabili samo 40 milijonov od te ene milijarde. Ali govorite o trenutnem denarju? Računsko sodišče govori o denarju, ki je, med, eh, ki je bil porabljen med eh, letom 2007 in 2012, tako da sem nekoliko zmedena. Mislim, da potrebujemo dodatna pojasnila od vas in pa komisarja Füleja eh, in to vzbuja pozornost v medijih, takšnih poročil v medijih si ne želimo. E, to poročilo je resno in zato so potrebna tudi resna pojasnila. Potem rekli ste, da gre za vprašanje dejanj, ne izjav. Ampak prebrala sem izjavo, ki, se jo, ki ste jo podali 19. junija po e, srečanju z egiptovskim zunanim ministrom. In e, zanimalo me, kaj boste povedali o načeljih mor for mor. Ampak nič od tega niste omenili v tej izjavi. Ehm, to mm, me zmede. Kdo, komu je namenjena ta izjava? Zakaj eh, niso bile odražene te besede? Mislim, da to, ta načela podpirajo države članice, podpiramo jih tukaj v parlamentu in slišati bi jih morali tudi ljudje v Egiptu in pa njihova vlada. predsednik nima vključenega mikrofona. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, visoka predstavnica. Um, govorili ste tudi o podnebnih spremembah in to vpliva tudi na demografske premike. Mislim, da Evropska unija nima nobene koherentne strategije, ko gre za vprašanje podnebnih beguncev. Tudi v vaši izjavi za tisk nisem zasledila omembe tega problema. Morda lahko poveste, zakaj. Drugič, omenili ste Jemen in pa Pakistan. V obeh državah prihaja do uporabe brezpilotnih letal. To je privedlo do ubitja številnih civilistov. Imeli smo tudi predstavitev tukaj v odboru za zunanje zadeve za, pos za posebnim predstavnikom za izvensodne poboje. Mislim, da bi morali imeti strategijo za, za to, da bi obsodili izvensodne, te izvensodne poboje. Omenili ste, da je predviden politični dialog o boju proti terorizmu z Pakistanom. Zanima me, če boste ob tej priložnosti spregovorili o tem problemu. Mislim, da potrebujemo skupno politiko o tem, ko gre za kršitve mednarodnega humanitarnega prava. Madam Ashton, uh visoka predstavnica Eštanova, kot eh, so predsedujoči Euronestu, naj vam čestitam. Vi ste posvetili veliko pozornosti vrhu v Vilnosu, vzhodnemu partnerstvu. Dejansko gre tukaj za obdobje ključnega pomena. Dobro je, da ste v postopek vključili tudi zunanje ministre držav izhodnega partnerstva, ki bodo sodelovali na vrhu 22. julija. Omenili ste, da bi morali nekako posvojiti ta proces tako da, na ta način, tako, da na ta proces ne bi gledali kot na neko usiljevanje urednot od zunaj. V tem trenutku me skrbi, dejstvo, da ne posvečamo dovolj pozornosti zamrznenemu konfliktu v Južni Oseti in v Pridnesterju. Tudi na Gorno Karabah. Tudi iz te regije dobivamo zaskrbljujoče signale. Če želimo okrepiti našo vlogo, moramo opozarjati na te konflikte. To je naše neposredno sosedstvo, to je praktično evropski teritorij in uh, okrepiti moramo naš vpliv v teh državah. Thank you very much, Mr. Ch Hvala lepa. Lepo pozdravljam uh, eh, gospod Eštonovo. Dvoje, najprej dialog med, Belgra med Beogradom in Prištino. Govorili ste z uh, naklonjenostjo o obeh eh, premijejih, o njunih moštvih, ampak tukaj ste pomembno vlogo odigrali tudi vi. Vaša vloga v celotnem procesu je zelo pomembna od vsega začetka. Če se bo torej eh, sedaj zgodilo kaj, kar bi iztirilo celoten proces, potem bi jaz na vašem mestu to vzel osebno. Moje vprašanje je, je, ali razmišljate o končanju tega procesa. Sedaj govorimo o normalizaciji odnosov med tema dvema partnerjema, ampak vse je odvisno od tega, ali boste vi pripravljeni nadaljevati dialog, ali boste pripravljeni poskrbiti za dokončno rešitev eh, kosovskega vprašanja, potem Albanija. V Tirani so potekale volitve, ki so bile nekakšen preizkus za zrelost albanskega prebivalstva in njihovih političnih elit. Izid testa je bil do sedaj eh, relativno dober, razen te tragične nesreče na dan volitev. Prvi koraki političnih vodij po izvolitvi so dobri, kažejo na napredek in zato moramo pomagati Albaniji pri tem uh, v tem prehodnem obdobju in potem bomo imeli um, še eno stabilno državo na Balkanu. Hvala. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Аштан, моят въпрос. Hvala lepa. Lady Ashton, želela bi postaviti vprašanje o Turčiji. Mislim, da bi morali Turi, Turčijo podpirati na njeni poti do Evropske unije. Želim pa zastaviti vprašanje v zvezi z človekovimi pravicami. In govorim o odnosu med Turčijo in pa Bolgarijo. Govorim o beguncih, ki so iz Trake prišli v Bolgarijo. Leta 2008 smo sprejeli resolucijo Evropskega parlamenta o tem vprašanju. mislim, da bi končno morali rešiti to odprto vprašanje. Potem še vprašanje v zvezi z strategijo za Črnomorje. Ta strategija mora biti bolj jasno določena. Govorimo o načinu, kako se izkorišča to morje. In eh, razmere okrog tega morja so se zelo spremenile, zlasti, ko gre za vprašanje energetskih virov ne smemo več zamujati s pogajanji tukaj. Hvala. Thank you, uh, very much. Madam, uh, Sophie... Hvala lepa, gospa Saifi. Poprašali ste me o vprašanju človekovih pravic in preglednosti, ki so bile omenjene tudi v poročilu in ali to velja tudi za druge države, ki so vključene v postopek More for More. No, vse države, ki so v tranziciji, imajo težave za zagotavljanje človekovih pravic in pa preglednosti njihovega delovanja. Poročila, ki jih dobivamo sedaj, se nanašajo na obdobje pred temi dramatičnimi spremembami. Razmisliti moramo torej o režimih, ki so obstajali pred temi spremembami in pa režimi, ki so bili vzpostavljeni po tej spremembi, ki so dali nekaj upanja na to, da se bo situacija človekovih um, pravic spremenila, ampak zato ni nobenih um, zagotovil. Večkrat sem že povedala, da sem ob obisku Tunizije bila prva, ki sem se sestala za predstavniki nevladnih organizacij in tudi oni so se med seboj srečali prvič. Takrat je torej bila vzpostavljena možnost za bolj učinkovit dialog o človekovih pravic z nami, pa tudi boljše možnosti za to, da bodo človekove pravice spoštovane. Če je kdo mislil, da bodo te države na enostaven način hitro vzpostavile demokratične režime, je dovolj, da se ogledate njihovo zgodovino, da veste, da temu ne bo tako in da bo, to posto, da bo ta postopek dolg in zapleten. Seveda, vprašanje preglednosti človekove pravice vse to so področja, kjer nas čaka veliko dela, kjer želimo zagotoviti popolnost, ampak nam to še prav gotovo ni uspelo. Na rednem srečanju ta teden eh, bomo razpravljali o dveh zadevah, o bilateralnih odnosih. Gre za vprašanje gospodarskega razvoja, potem vprašanje dokončanje prostotrgovinskega sporazuma, engage with uh, and we'll be talking about the in razpravljali bomo tudi o regionalnih vprašanjih. Prav gotovo bo na dnevnem redu tudi Sirija in Egipt. In vedno razpravljamo tudi o zadevah, ki so za nas pomembne, o človekovih pravicah in tako naprej. Stavros Lambrinidis eh, se bo danes eh, sestavil za številnimi skupinami eh, in bo pripravil vse za moj prihod kasneje. Gospod Panceri, nekaj besed o Tuniziji. Vedno znova razpravljamo z vlado o tem osnutku ustave. Opozorili smo na nekatera najbolj problematična vprašanja. Obiskal nas je tudi premije Tunizije, bil je v Bruslu v torek, z njim se nisem mogla sestati, kajti bila sem na svetu za splošne zadeve, ampak vem, da se je sestavil s predsednikom Barozom in predsednikom Van Rompujem, ki sta mu predala jasna sporočila. Gospod Pötering, nevladna organizacija in pravna država, strinjam se z vami, začela sem z dialogom z ključnimi nevladnimi organizacijami, To je vprašanje, ki ni omejeno samo na eno državo ali eno regijo. Vedno znova opažam, da nekatere države napačno razumejo pojem nevladnih organizacij. Druge države pa zelo dobro razumejo, kaj so nevladne organizacije, ampak pač so se odločili za določen način delovanja ampak želim jih vključiti v dialog o tem, kako lahko izboljšamo delovanje nevladnih organizacij. V nekaterih državah ne razumejo vrednost nevladnih organizacij, ki, pri na, ki prihajajo od zunaj. To so ljudje, ki lahko ponudijo veliko strokovnosti, veliko virov, ampak tega države preprosto ne razumejo spet druge pa želijo preprečiti koristi, ki jih lahko prinesejo nevladne organizacije. Tako da s tem dialogom eh, nadaljujemo, skušamo nevladne organizacije staniti v skupino in skušamo doseči soglasje o tem, kako lahko Evropska unija pomaga braniti nevladne organizacije in jim pomagati kot koherentni skupini, sicer se jih napada eno po eno. Zadovoljni smo z dosedanjem delom, ampak treba ga je nadaljevati. Tako da se popolnoma strinjam s tem, kar ste povedali. Gospa Šake, mislim, da sem bila jasna. Medijska poročila o trenutni, o, teh, o tej eni milijardi. Poročilo omenja denar, ki je bil porabljen prej. In ponovno povdarjam, da je naloga računskega sodišča, da pregleda naše delo v zadnjem obdobju, del obdobja pod mojim vodstvom, del ne, in eh, razmišlja o tem, kako so bili porabljeni viri in ali je to potekalo na pregleden način. To so postopki, ki so pomembni za nas, kajti pomagajo nam izboljšati naše delo. Samo dve točki o tem. Komentarji, ki smo jih podali o poročilu, opozarjajo na razmere, ki obstajajo v tej državi, In ti komentarji so enako pomembni kot poročilo same. In mislim, da bi tudi poročilo moralo povzeti nekatere izmed teh eh, komentarjev. Računsko sodišče se je odločilo drugače in to je pač odvisno od njih samih. Na enak način mi ni všeč, kako je vse skupaj bilo zdramatizirano. Naši odzivi morajo biti zmerni in sorazmerni na poročilo, kot je takšno. Na ta način lahko bolje odločimo, kako lahko izkoristimo naše vire. Ampak tukaj se pač stališča razhaja o tem, kako porabiti denar. Nekaterim je všeč proračunska podpora, drugim ne. Nekateri gledajo na proračunsko podporo kot na nekaj, kar lahko služi izgradni zmogljivosti pri vladah. Spet drugi mislijo, da je bolje denar porabiti zunaj vlad, da je bolje uporabiti druge metode za izgradnjo zmogljivosti po mojem mnenju o tem moramo razpravljati, ampak ne na histeričen način v medijih. Drugič. Obstajajo različni načini delovanja v državah, ki so v obdobju pred ali po nemirih. E, pristopi se razlikujejo. Mi želimo prinesti tem državam stabilnost, podpreti njihovo prebivalstvu in pomagati pri razvoju. In pa uh, dobro je vse skupaj odpisati na način, kot to uh, opisuje Štefan Füle. Uh, um, včasih moramo vse skupaj nekoliko obrniti. Ne moremo reči ženske organizaciji, ker je vaša vlada slaba, vam ne bomo dali denarja. To pomeni, da če vlade pokažejo pripravljenost na reforme, jim bomo nudili večjo podporo. Torej, skušamo jih spodbuditi k temu, da naredijo več in jim ob tem zagotoviti, da bodo dobili podporo, če bodo šli v pravilno smer to za mene ne pomeni, da organizacijam žensk pravimo, če vaše vlade ne bodo naredile tega in tega, vam bomo ukinili finančno podporo. Se pravi, vse skupaj moramo postaviti v ustrezno perspektivo. No in uh, ti naslovi, ki so se pojavili v medijih, niso pravzaprav odražali vsebine poročila. To poročilo je dragoceno. Uh, um, zahvaljujem se računskemu sodišču, da je objavila to poročilo in stojim za njimi. Um, in vi ste se sedaj obesili na eno izmed 500 izjav, ki sem jih podala e, letos in e, ste se obesili na to, da nisem uporabila nekaj besed, ki bi vam bile všeč. Na osnovi ene izjave ne morete reči, da nisem poslala pravilnega sporočila Egiptu. Tako ne gre. Sama stojim za vsemi izjavami, ki sem jih podala, ne samo, ko gre za javne izjave, ampak ko gre za izjave, ki jih podajam na srečanjih, ki jih podajam v državah, ki jih podajam pred javnosti in tiste, ki jih podajam za zaprtimi vrati. Sama sem zavezana podpori demokracije in človekovih pravic v vseh državah, tudi v Egiptu. Dejstvo, da v tej eh, posebni izjavi nisem omenila teh deset besed, ki ste jih našteli, seveda ne pomeni, da tem eh, načelom nisem zavezana. Ostalo biler, ko gre za podnebne spremembe in za podnebne begunce. Prav imate, o tem nismo nikoli dovolj razpravljali. Strinjam se z vami. Ko govorimo o vplivu poplav, lakote, dramatičnih sprememb, se spomnim, predvsem na Pakistan, na te dramatične mm, poplave izpred dveh letih. Ko smo o njih razpravljali za tamkajšnjimi prebivalci, je postalo jasno, da so podnebne spremembe vplivale na um, deževje v teh vaseh. Se pravi, vedno manj bo območji, kjer bodo prebivalci lahko izgradili svoje vasi in morali bodo razmisliti o tem, kje bodo lahko živeli, kam se lahko preselijo in uh, gibanje prebivalstva je ključen del odgovora na podnebne spremembe v območjih, kjer bodo ljudje trpeli zaradi uh, poplav ali zaradi tega, ker ne bodo več mogli proizvajati svojih pridelkov. Torej, o tem smo govorili za prebivalstvo, ampak nismo sprožili širše razprave in seveda sem pripravljena na tako razpravo. Še nekaj besed o brezpilotnih letalih. Nikoli nismo razpravljali o skupnem stališču v svetu o tem. Pa še razprava o boju proti terorizmu v Pakistanu. Takrat razpravljamo o vseh teh vprašanjih. Pakistan ima jasno stališče. Zato o tem eh, se pogovarjamo tudi v drugačnih formatih, ampak eh, no, nismo še imeli uradne razprave o tem. Gospod Kelem o vzhodnem partnerstvu, Pridnjester je, eh, Gorski Karabah, Južna Osetija. To je vse zelo pomembno. Tukaj imamo posebno, posebnega predstavnika, ki spremlja razvoj dogajanj v Gruziji, v Gorskem Karabahu, med Armenijo in Azerbajdžanu. Um, tukaj obstajajo velika nihanja. Skrbi nas vprašanje zidov iz žice, potem eh, tudi skrbi nas situacija v Gorskem Karabahu. Tukaj skušamo zmanjšati napetosti, skušamo jim pomagati najti dolgotrajno rešitev. In vsi vemo, kakšni so elementi te rešitve. Veliko časa torej preživimo v teh območjih. In tudi pred Njesterje upam, da bo ta rešitev tega konflikta napredovala za sedanjo stabilnostjo v Moldovi. To je seveda pomembno in seveda podpiramo skupino 5 plus 2. Gospod Kukon, hvala za vaše pripombe v zvezi za Srbijo in pa Kosovom. Prav gotovo moramo tukaj poskrbeti za napredek. Kako se bo vse skupaj končalo, bo verjetno preseglo moj mandat, ampak obima premijema sem eh, jasno povedala, da želim, da se dialog eh, nadaljuje, tako da bomo nadaljevali z dialogom in z implementacijo, ampak seveda je treba spregovoriti še o marsikaterem odprtem vprašanju. Zanimivo je to, kar se dogaja v Tirani. Zdi se, da vodi Edi Rama. Prav gotovo bomo torej morali eh, spostaviti sodelovanje uh, z njim. Sama sem bila nedavno v Albaniji, sestala sem se z odhajajočo vlado, ampak eh, no, mislim, da nas sedaj tam čaka nova priložnost. Gospa Lučeva, spraševali ste v Turčiji. Upam, da ste iz mojih prejšnjih izjav razbrali, da želimo napredek tudi pri odnosu z Turčijo, potem še strategija za črno morje, prav imate tukaj so nevedski viri ključen del te strategije. Hvala. Hvala lepa za to razpravo, ki je bila zelo plodna. Želim vam lep preostanek tedna. Hvala lepa, Vranici Eštenovi, da si vzela čas za nas. So.